Right. Can I... Prav predlagam, da začnemo. Pozdravljeni na današnji seji. Vem, da že nekoliko zamujamo, ampak poskusil bom vseeno pospešiti, zaključiti moramo do petih, zato ker nas potem čaka skupna seja. Časovnico imamo in povedali so mi, da se je moramo strogo držati. Na začetku želim povedati, da je Jean Artui odsoten. Ob približno pol štirih naj bi prišel, trenutno je še v Franciji, pravi predsednik in pridružil se nam bo takoj, ko bo to mogoče. Dobro, zdaj pa najprej sprejetje dnevnega reda. Sedemnajsta točka. Prosili so nas, da bi to obravnavali prej. Monika Holmajer bo takrat z nami in to bo po deveti točki, torej deveto točko bomo obravnavali, oziroma sedemnajsto točko bomo obravnavali po deveti točki jutri do povdan. Ima kdo kaj proti? Ne. Ponavljam sporočilo, da moramo biti točni. Namreč jutri, zjutraj nas čakajo volitve drugega, tretjega in četrtega podpredsednika. To bo ob devetih. Če želite sodelovati pri teh volitvah, lepo prosim, da ste ta, tukaj ob devetih. Ponavljam torej. Držati se moramo časovnice danes. V redu, sporočila predsednika. Sporočil predsednika ni, zato lahko prejdemo kar na tretjo točko. To je ocena izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove umestne ocene in predloga devetega okvirnega programa. Naš poročevalec je gospod Torvalc in kar tako je dobi besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Prijetno je biti pripravljalec mnenja za odbor proračun glede obzorja 2020. Obzorje 2020 je relativno uspešen program in ima jasno dodano vrednost. Statistika kaže naslednje. Za vsak evro, ki ga porabimo za raziskave in inovacije, vodi do približno 11 evrov v smislu gospodarskega učinka novih tehnologij in izdelkov, torej posredno ali neposredno. Stopnja uspešnosti ni tako visoka, kot je bila v preteklosti, ampak seveda k temu prispeva veliko dejavnikov. Prvič, tokrat je postopek za uložitev zahtev drugačen, že potrjene vloge je treba še enkrat potrditi, zaradi tega prihaja do podvajanja dela. Prav tako je več financiranja na ravni EU, ravni financiranja na nacionalnih ravnih pa so padle upam, da se bodo odbori posvečali prvi ravni, pri drugi ravni pa seveda pridemo v igro mi. Evropa 2020 pravi, da bi morali 3 odstotke BDP nameniti raziskavam in inovacijam. To je skupni cilj tako na evropski ravni kot na nacionalnih ravneh. Ampak, če se proračun krči na nacionalnih ravneh, potem bi morali povečati proračun na evropske ravne, zato da dosežemo cilje. In to je seveda nekaj, kar je težko doseči, sploh v tem proračunu, ker vedno primankuje sredstev. To velja tudi za naslednji okvirni program po obzorju 2020, kajti financiranje moramo poskusiti obdržati na čim više ravni. Zato, ker je število besed omejeno, nismo omenjali EFSI. Sveda, vsi vemo, da so bili ti rezi nekaj, kar parlamentu ni bilo po volji in naši predlogi spremem bodo poskušali to urediti. Prav tako sem se izognil vsem sklicem na Brexit, zato ker 50. člena še niso aktivirali, ampak to naj bi se zgodilo naslednji teden. Obzorje bo pomemben del pogajanj o Brexitu, Brexit pa bo vplival tudi na prihodni okvirni program, kajti splošni proračun ne more biti več kot en odstotek BDP EU in Zaradi brexita bo v proračunu manj denarja. Vprašanje je, ali lahko ohranimo enako stopnjo financiranja v naslednjem obdobju, ali pa, seveda drugo vprašanje je, ali bodo pri Združenem kraljestvu sprejeli odločitev, da ostane v našem raziskovalnem programu. Kakor je dejal gospod Sorensen, obstajajo znane neznanke in neznane neznanke. In gospod Rumsfeld je imel prav. Čas za vložitev predlogov sprememb ni veliko, zato ker to je 23. marec, ampak to je z moje strani vse. Hvala. Hvala, gospod pripravljalec mnenja. Zdaj pa, kolegice in kolegi, Jose Manuel Fernandez, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod. Rad bi pojasnil stališča v zvezi s tem, tako kot je kolega Torvalds že obrazložil. No, imamo strategijo Evropa 2020, ki predvideva tri odstotni prispevek za raziskave in inovacije in eh, ta prizadevanja morajo zasledovati tako deležniki v javnem kot v zasebnem sektorju, torej tudi podjetja. In to velja tako za nacionalne proračune, tudi za strukturne sklade in tudi za morebitne dogovore o partnerstvu, ki bi morali prednost, dati prednost raziskavam in inovacijam. No, dejstvo pa je, da je obzorje 22 bistveni program, s katerim lahko zagotovimo konkurenčnost in rast ter gospodarski razvoj v Evropski uniji. Pomembna je torej dobra izvedba tega programa in ravno tako je pomembno, da se obzorje 2020 odpre tudi za srednja in mala podjetja saj je to inštrument, ki je bistvenega pomena za nje. Ne smemo pozabiti, da so uh, eh, MSP-ji uh, eh, hrbtenica evropskega gospodarstva in zato je treba pomisliti tudi na nje. Pa še druga vprašanja, kot je vprašanje števila prebivalstva in eh, socialne vključenosti. Uh, torej, vsa ta druga vprašanja so tudi povezana s tem, za kar se zauzema program Obzorje 2020. Torej, pazite, treba pa je povedati, da tukaj ne gre samo za programe, ki se financirajo iz strukturnih skladov in nacionalnih proračunov, temveč tudi za druge programe. In isto velja tudi za evropski strateški naložbeni načrt, ki ga poznamo bolj pod imenom Junckerjev eh, načrt. Um, treba je zagotoviti neko komplementarnost med temi skladi, temi sredstvi in eh, na ta način zagotoviti, da bo tudi Junkerjev načrt lahko prispeval k uresničevanju načel, eh, ki jih zasledujemo z obzorjem 2020 in to seveda v službi našega gospodarstva in naših državljanov. Hvala. Thank you very much. Ada Gassia-Gariasva. Sí, muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Lo... Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj opravičim našo poročevalko v senci Claire Moody, ki ni mogla priti. Bom pa v njenem mnenju podala nekaj komentarjev. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu poročevalcu Torvalcu za pripravljeno mnenje. Mislim, da je program obzorje 2020 program, eh, ki smo mu v odboru za proračun namenili precej pozornosti in spremljali njegovo izvajanje ne samo z proračunskega vidika, temveč eh, tudi z vsebinskega, torej ali res zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili. Tukaj smo se pa sicer res nekoliko bolj osredotočili na fin, vidik financiranja. Strinjamo se s predlogi za izboljšave, ki jih je podal gospod Torvalc. E, ravno tako pa je pomembno izpostaviti tukaj tudi začetni cilj ki ga zasleduje program Obzorje 2020 in ki zadeva odličnost na področju znanosti. Mislimo, da je to nekaj, kar je treba tukaj tudi izpostaviti. Po drugi strani je ravno tako pomembno, da uh, usmerimo pozornost na predlog Evropske komisije European Innovation Council in razmisliti o tem, kako se bo to usklajevalo z European Research Council in s programom COSME. Uh, Seveda se moramo pri tem vprašati tudi, kako bodo ti trije programi vplivali na vključevanje MSP-jem. In ne nazadnje, tako kot smo to že večkrat povedali v tem odboru, še zlasti, kadar smo razpravljali o financiranju EFSI-ja, eh, smo bili glede tega zelo kritični v našem odboru in smo skušali spremeniti predlog ehm, ki je predvideval umik določenih sredstev za obzorje 2020, zato da bi se financiral EFSI. In eh, seveda si zdaj prizadevamo, da bi postopoma v vsakem proračunskem obdobju dobili nazaj nekaj teh sredstev, ki so bila eh, umaknjena za druge namene, ker se nam ne zdi primerno, da se sredstva predvidena za spodbujanje odličnosti v znanosti krčijo. To so sredstva, ki so namenjena na, za konkretne programe, za konkretne raziskovalne panoge, eh, ki se eh, financirajo iz programa Obzorje 2020. Tako da, no, to so še eh, Eh, ti drobni odtenki, s katerimi bi uh, dopolnili Torvaldsovo poročilo. Hvala. O, hvala lepa. Želiš še kdo besedo? Potem bom dal besedo nazaj poročevalcu, če želi še kaj povedati. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kratek bom. Mislim, da bi morali preučiti načrte za naslednji okvirni program. Ogledal sem si spletno stran komisije za naslednji okvirni program in določene stvari se premikajo. Nisem pa uspel ugotoviti, do kolikšne mere so se zadeve že premaknile. Informacije namreč ni veliko. Največji problem je seveda vprašanje proračuna, kajte Združene kraljestva ne bo več zaradi česar bo naš manevrski prostor manjši. Če prisluhnete Eder ali gospodu Fernandesu, vidite, da se strinjamo, to velja za MSP in za vse ostale. Hvala. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod poročevalec. V dvorani se vsi strinjamo, da je obzorje 2020 zelo pomembno, tudi v okviru proračuna. Želim povedati naslednje. Ne glede na to, kaj se zgodi s Brexitom, je dejstvo, da bo denarja na voljo malo. V naslednjem večletnem finančnem okviru bo treba še enkrat preučiti vse skupaj, da poskrbimo za to, da bomo imeli dodano vrednost in da bomo izpolnjevali nove prednostne naloge. Obzorje 2020, tako se mi zdi, je ključnega pomena za to, da zagotavljamo rast delovna mesta in konkurenčnost. Sam bi rekel, da je obzorje 2020 zelo pomembno tudi za združeno kraljestvo. To je popolnoma osebni pogled, ampak upam, da bomo čez dve ali tri leta ugotovili, da Združeno kraljestvo še vedno sodeluje in prispeva v obzorju 2020. Zato upam, da se vsi vaši strahovi ne bodo izkazali za resnične. Torej, časovnica, rok za vložitev predlogov sprememb 23. marec ob enih. 23. marec ob enih. V odboru za proračun bomo glasovali 25. aprila, v ITRE, ki je pristojni odbor, pa bodo glasovali 29. maja. Zdaj pa četrta točka na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen o načrtu prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018, oddelek 1, Evropski parlament. Besedo dajem poročevalcu in to sem jaz. Samo komentar ali dva na začetku. Nekaj srečan smo že imeli s poročevalci v senci, zahvaljujem se jim za prispevke zasedanja so bila zelo konstruktivna. Situacija pa je naslednja. Srečali se bomo z dvema podpredsednikoma ob pol sedmih danes. Moram pa povedati, da sem presenečen. Iz odbora za proračun se nismo udeležili zasedanja predsedstva, to bi bilo popolnoma običajno, da bi govorili o njihovih predlogih Zanimivo se mi je zdelo, da tega nismo storili, prav tako pa me preseneča, da je konferenca predsednikov sprejela odločitev, da razprave v plenarnem zasedanju ne bo o načrtu za Evropski parlament. Na podlagi zaseden sporočevalci v senci vam lahko povem, da me odbor podpira. Najprej bomo na ravni odhodkov postavili oceno. V tem odboru smo tradicionalno sprejeli odločitev, da bo poraba manj kot 20 odstotkov v razdelku 5. Če bo prišlo do povišanj, ta povišanja ne bodo presegla inflacije. Inflacija pa je 1,7 odstotka. Trenutni predlog, in to je še zelo zgodnja faza, trenutni predlog je, da bi bilo povišanje nič celih 95 odstotkov. O katerih vprašanjih smo govorili? Govorili smo o zgradbah, še posebej kar zadeva zgradbo PHS, govorili smo o varnosti. Omenjali smo tudi Evropske volitve 2019 in kampanjo komuniciranja, ki jo je treba financirati vnaprej. Nekaj denarja bomo porabili že leta 2018, prav tako pa smo govorili o digitalizaciji knjižničnih storitev. To so tista glavna vprašanja. Poročevalci v senci se zavedajo teh vprašanj, o tem smo že govorili. Poročevalci v senci se tudi zavedajo, da se bomo za Prvi spravni postopek se stali danes ob pol sedmih. Dobili smo tudi 204 predloge sprememb. Trenutno jih preučujemo in hvala lepa vsem tistim, ki ste predloge sprememb predložili. Zdaj pa bomo začeli s političnimi skupinami. Jose Manuel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da za začetek eh, izrazim čestitke za opravljeno delo in za kakovostno poročilo ter njegovimi cilji. Ne smemo pozabiti, da je proračun v Evropski uniji v 24 odstotkih naložbeni proračun, 6 odstotkov, odhodkov pa je namenjenih le za inštitucije. In v teh šestih odstotkih je bil proračun za inštitucije. Eh, Evropski parlament tarča napadov glede eh, ciljev, ki jih zasledujemo. Naš cilj pa je zagotoviti odlično sprejemanje zakonodaje. Namreč zakonodaja, ki ni kakovostna, je slaba zakonodaja in kot taka pomeni stroške za evropske državljane. Na srečo imamo tukaj odlične sodelavce in v političnih skupinah tudi odlične svetovalce sekretarjat ima zelo kakovostne eh, uslužbence, kakovostne tolmače in prevajalce imamo in torej to ni vprašaj. Torej, teh šest odstotkov celotnega evropskega proračuna je namenjenih za administrativno delovanje Evropske unije. Ali im, ne vem, če ima naš kolega iz Združenega kraljestva še kakšen tak primer v kakšni drugi državi članici, kjer bi se le šest odstotkov proračuna uporabljalo za um, delovanje administri, administracije. Ne vem, če obstaja še kje kakšen podoben primer. Uh, No in pozor, šest odstotkov za vse inštitucije, komisijo, svet, eh, odbor regij, ekonomski in socialni odbor in parlament. No, tukaj so določene prioritete, v zvezi s katerimi se seveda moramo strinjati. Moramo zagotoviti boljšo komunikacijo z državljani v Evropski uniji. Uh, in eh, želimo, da bi se državljani udeležili volitev leta 2019 in zato je treba imeti kampanjo, za katere namen bo informiranje, pa tudi spodbujanje naših eh, voljivcev k udeležbi na volitvah. Seveda, moramo uh, paziti tudi na vprašanje varnosti, varnosti naših stavb, uh, varnosti na področju kibernetskih napadov in tako naprej. Torej, seveda je treba upoštevati, da imamo tudi projekte, ki se že izvajajo na tem področju za zagotavljanje varnosti, treba je obnoviti določene stavbe in tako naprej. Torej, kontinuiteto teh projektov je treba zagotoviti. Uh, in pri tem tudi slediti sprijetim zavezam. In to so vprašanja, ki jih ne kaže vsakič znova odpirati v vsakem novem proračunskem letu. V zvezi s poslanci, ki je vsakič znova odpirati pa se tudi vedno znova pojavijo nova vprašanja, ki jih populisti spretno izrabljajo. Tako da e, še nekaj bi spostavil kot zelo pomembno in sicer možnost, da se izražamo v našem lastnem jeziku in da ga uporabljamo znotraj uh, inštitucij. Uh, Hkrati moramo paziti tudi na okoljsko učinkovitost, ampak učinkovitost je treba zagotoviti na vseh ravneh. Mi seveda zasledujemo cilj sprejemanja odlične zakonodaje, torej odličnost v zakonodajnem postopku, vendar pa zato želimo uporabiti čim eh, manj sredstev. Zato je treba upoštevati, da so določeni stroški neizogibni, da jih bomo vedno imeli in eh, krčenje sredstev je seveda spremljivo in dobrodošlo, če ne vpliva negativno na ta cilj in ta načela, ki jih mi tu zasledijamo. Predvsem pa moramo paziti, da ne bo krčenje sredstev vplivalo eh, na naše državljane, ki bodo potem potegnili ta kratko. Tako da tukaj moramo seveda doseči dogovor. Jasno je tudi, da pri tem, ko se bližujemo koncu našega mandata, bodo nekateri vedno izkoristili proračun Evropskega parlamenta za svojo kampanjo proti Evropski uniji. In to celo tisti, ki seveda dobivajo denar od Evropske unije in evropskih inštitucij in ga uporabljajo za to, da tukaj žalijo ženske eh, oziroma ki uporabljajo eh, sredstva Evropske unije za to, da s svojim eh, sovražnim govorom skušajo spodkopati Evropsko unijo in jo rušiti v temeljih. Ampak no, tudi to je izraz te demokracije, za katero se tu zauzemamo. Vendar pa mislim, da ne smemo popustiti pred temi radikalnimi um, stališči in pristopi tako na levici kot na desnici. Hvala. Kdo? Nisem razumel. Gospod Dos Santos. Ok, thank you. Eh, muito obrigado, presidente. Eh, eu também. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No. Eh, seveda je naš predsedujoči bil kot poročevalec zelo močno vključen v pripravo tega poročila in zato. se ne bom zdaj lotil prognoze tega, saj je pred nami na tem področju še kar veliko dela. E, moramo še vzpostaviti stike med političnimi skupinami e, in zato bi zdaj, tako kot kolega Fernandež, povedal bolj splošno mnenje o tem. Tako da bi najprej tudi sam izrazil čestitke za izredno dobro pripravljeno poročilo, ki je gotovo zelo dobra podlaga za sklepanje kompromisa in usklejevanje med političnimi skupinami. To je res rezultat eh, razumno vodenega dela. Jasno je, da Eh, povečevanje izdatkov eh, mora upoštevati stopnjo inflacije, ampak eh, tudi pri tem moramo biti pazljivi, tako da je treba pri morebitnem krčenju stroškov vendarle upoštevati zelo jasne kriterije pri proračunskih problemih se sam opiram vedno na ista stališča in načela in to tako pri nacionalnih kot pri evropskih proračunskih vprašanjih in to so. Prvo načelo je načelo preglednosti. Zagotoviti moramo, da bodo vsi državljani in vse podjetja lahko vedeli, koliko trošimo, s kakšnim namenom trošimo in Kako? E, drugo načelo je načelo učinkovitosti. Tudi to je potrebno poleg preglednosti. Treba je zagotoviti, da bo vsak cent, ki se porabi iz proračuna Evropske unije, e, pripeljal do rezultatov, ki jih e, zasledujemo. Tretje načelo, ki pa je nekoliko bolj negativno postavljeno, pa je boj proti demagogiji. Namreč kar precej glasov populistično obarvanih prihaja eh, na dan v zvezi s proračunom Evropskega parlamenta in drugih evropskih inštitucij in To se uporablja zato, da se napada parlamentarno načelo in parlamentarno demokracijo. Tako da mislim, da moramo svoje delo in eh, svoje dogovarjanje utemeljiti na teh treh načelih. Vprašanja, ki se porajajo, so tukaj že jasno postavljena. Na več področjih se predvidevajo krčenja in uh, usklajevanja. Naprimer, moja skupina to tudi predlaga in sicer v nekaterih proračunskih postavkah, ki so bile do sedaj vedno uh, prevrednotene in menimo, da je tukaj možno uh, številke znižati in ta sredstva uporabiti drugje. In to seveda v skladu z načelom, ki sem ga že omenil in sicer načelom učinkovitosti, ki je bistvenega pomena. In zato je treba določene postavke eh, prilagoditi, zato da bomo sredstva primerno namenili in uporabili in da bomo lahko zagotovili tudi primeren nadzor nad njihovo uporabo. To je glavna mm, linija in smirnica mojega prispevka ter stališča moje skupine in seveda se moramo zauzemati tudi za to, da bomo lahko pri kakršnikoli težavi, ki bi se pojavila, lahko našli primerno rešitev in uh, uporabili proračun Evropskega parlamenta za to, da bomo zagotovili kritje za izdatke, ki so potrebni. V, vendar pa vsi tisti, ki skušajo to uporabiti za napad na uh, Evropsko unijo, naj ne računajo pri tem na podporo moje skupine in mene samega, saj mi smo tisti, ki podpiramo evropski proračun in evropski projekt. Uh, hvala lepa. Gospod Kölmer, hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej lahko povem, da ne bo nikogar presenetilo, če se zahvalim poročevalcu za njegovo odlično opravljeno delo. No, mene bi morda presenetilo. No, ampak s tem osnutkom mislim, da smo vključili veliko, kar ni tako preprosto in trivialno. Še nekaj moram povedati. Strinjam se z predhodnimi govorniki, ampak nekaj odločujočega pa vseeno mislim, da se razlikujem od mojega mnenja. Namreč, tista fronta, ki pravi, da moramo nujno porabiti veliko denarja, da moramo tudi v parlamentu porabiti veliko denarja in vsak, ki pravi, da bi lahko denar privarčevali, tudi kar zadeva mesta v Evropskem parlamentu, njega takoj postavimo kot, da je sovražnik EU in da želi ogroziti delovanje EU. Prav tako se mi zdi, da ni dobro, da vlečemo usporednice z drugimi parlamenti. Vsi vemo, da ima Evropski parlament zelo posebno strukturo. Mi nismo zato, da bi nadzirali vlado ali vladni aparat. Ne. Naš način dela je popolnoma drugačen. Zato mislim, da podobne primerjave niso koristne. Mislim, da bi morali storiti to, kar običajno počnemo, namreč Pogledati moramo, zakaj denar porabljamo, ali so ti nameni smiselni in če so, potem moramo zadeve financirati tako, da bomo lahko naloge opravili tako, kot je treba. Mislim, da smo tukaj lahko ponosni sami na se. Po mojem mnenju, veliko dosežemo. Raven dosežkov moramo ohraniti visoko, ampak to seveda ne more pomeniti, da so določeni odhodki sveti, kajti tudi na teh mestih moramo biti pripravljeni na morebitna varčevanja. Hvala. Žerar de Prezvold. Hvala, gospod predsedujoči. Imel sem že priložnost, da izrazim svoje strinjanje oziroma pohvale vašemu poročilu. Zdaj pa bi imel vendar nekaj pripomb, kar zadeva številke. Prvič, rekli ste in upam, da sem vas narobe razumel, da bi želeli omejiti povišanje proračuna za leto 2018 na nič celih 95 odstotkov. Upam, da sem vas slabo razumel. Zakaj? Namreč, če upoštivate dejstvo, da da 68 odstotkov parlamenta predstavlja stroške, ki so vezane na zaposlene in da imamo zelo malo manevrskega prostora pri izračunu sistema indeksacije po pravilih, ki so bila določena, ni povsem izključeno, da bo treba teh 68 odstotkov povišati v višini 3 do 3,2 odstotne točke. Torej, če želite priti na nič celih 95 odstotkov, boste morali pri številnih postavkah znižati zneske pod raven proračuna, ki je bila določena za leto 2015. In nisem pripričan, da je tak pristop mogoče uresničiti v tehničnem smislu. Tako da imam uh, pridržek, pri tem. Eh, pa vendar le naj povem, da smo v našem odboru za te odstotke eh, skušali doseči dogovor, tudi v pogovoru s oporočevalcev. Potem pa, kar se tiče prihrankov, ki jih želimo eh, imeti tukaj, naj povem to pravilo, ki smo ga že večkrat povedali in sicer, da smo pri določenih postavkah v zadnjih treh letih sistematično dobivali nazaj sredstva. In v zvezi s tem pa bi želel natančno vedeti, kako je bilo s tem. Namreč številke, ki so bile eh, podane, niso prav jasne. Po eni strani pravite, da bo letos potrebnih nekaj več kot 60 milijonov za financiranje eh, kadrov. Ampak da bo eh, ta cifra se še povišala za vsaj 2 milijona, vendar tistih potrebnih 30 milijonov menda ni vključenih v teh 62 milijonov. Zato bi želel, da nam obrazložite, kako je točno s temi številkami. Eh, ker govorimo o financiranju kadru, namreč ne govorimo tukaj o financiranju stavb, prenove in tako naprej. Eh, in torej, pri vprašanju nepremičnin moramo jasno vedeti, s kolikšnimi sredstvi razpolagamo. In to je vprašanje, ki ga postavljam generalnemu sekretarijatu ter eh, finančni službi. No, gospod poročevalec, še nekaj. Ne vem, zakaj greste pri nekaterih postavkah preko tega, kar je predlagal generalni sekretar. Ne bom sedaj tega natančno navajal, ampak videl sem, da je bil generalni sekretar že precej rododaren pri teh postavkah, vi pa še bolj kot on. Tako da sem um, nekoliko skeptičen, ne vem, ali gre tukaj za kakšen izraz solidarnosti zaradi kakšnih razmeri, ki jih ne poznam. Torej, obrazložitev bi bila dobrodošla. Potem pa so tu še določene politično občutljive točke. In sicer krčenje določenih sredstev na raven, ki je bila predvidena še leta 2017. Torej, če so bila ta sredstva predvidena eh, leta 2017, zakaj predvidevate krčenje na raven iz leta 2016? In še zadnja točka. zdi se mi, da bi morali dejansko razpravljati o teh milijonih, ki so predvideni za eh, komunikacijsko politiko v predvoljivnem obdobju. Nekateri elementi so tukaj, pri katerih se sprašujem, ali se direktorat za komunikacijo res zaveda, da tehnoloških sprememb, ki se dogajajo. Naprimer, mladi danes eh, komunicirajo predvsem preko eh, socialnih omrežij in eh, politika za komunikacijo pa še vedno temelji na drugih oblikah komunikacije. Po drugi strani tudi vidim, da se zelo veliko sredstev namenja za stavbe, ampak to v obdobju Eh, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kdo sploh še gre v neke informacijske centre in pisarne. Zato mislim, da se moramo eh, vprašati o tej strategiji za naložbe v stavbe, za, o strategiji za naložbe v papirno komunikacijo in tudi o strategiji eh, za komunik komunikacijski strategiji nasplošno, ki mora biti komunikacijska strategija, ki bo namenjena eh, širšim ljudskim množicam. Te so namreč tiste, ki obračajo hrbet trenutno Evropski uniji. Mi imamo seveda eh, službe komisije, ki ponujajo pa neko strategijo, ki je namenjena osebam, ki tej strategiji dan, danes ne prisluhnejo več. No, če naj povzamem, Ne strinjam se s tem zneskom ničelih 95 odstotkov, ki ste ga določili. Po mojem bi lahko to raven krčenja eh, opredelili drugače, še sploh, kadar govorimo o financiranju kadrov s temi sredstvi, ki jih poberemo od drugot. Mislim, da potrebujemo pravo informacijsko in komunicijsko tehnologijo še v drugačnem smislu, eh, preden odobrimo teh 25 milijonov za to. In pri določenih izdatkih mislim, da nam ni treba iti preko tega, kar je predlagal že generalni sekretar. Hvala. Uh, Hvala, Indrek Tarant. Izvolite. Nažalost, ja. Hvala lepa. Še enkrat čestitke za odlično opravljeno delo. In ironično čestitke tudi za to, da niste bili povabljeni na zasedanje predsedstva, kajti naskoletna izkušnja z gospodom Artujem je bila naslednja. Povabili so naju, ampak niso naj jo spustili v dvorano. Tega sem navajen. V Sovjetski uniji smo imeli te zadeve. Na zasedanja na visoke ravni komunisti nismo mogli priti. No, gospod Artui je iz Francije, on tega ni navajen. Zato mislim, da niste nič izgubili. Se opravičujem, da moram biti tako odkrit glede naših postopkov. Zdaj pa še hitre pripombe glede tega, kaj bi še lahko storili. Prvič, to izhaja iz lanskoletne odločitve, da bomo oblikovali 76 mest za politične skupine. Zdaj nekako kompenziramo kajti po predlogu generalnega sekretarja Veleja bomo ustvarili 50 plus mest, ki smo jih oduzeli parlamentarni administraciji in jih želimo dati političnim skupinam. Zdaj pa vidimo, da bi bilo bolj odkrito, če bi mesta dali takoj političnim skupinam in lahko bi prevzeli politično odgovornost za to. Kolega Dosantos je omenil prav to. Namreč, S tem dajemo material demagogom in antievropejcem, kot jih imenujemo mi. Sam bi rekel generalnemu sekretarju, naj ne kompenzira, čeprav bomo tako teže dosegli rezultate, kako je povedal gospod Fernandez. nekaj predlogov sprememb, ki sem jih uložil. Samo en odstotek predlogov sprememb sem uložil od vseh 204. Torej. Kljub temu mislim, da so predlogi sprememb zelo pomembni. Če govorimo o asistentih, moramo vedeti, da obstaja stara obljuba. Pred dvema letoma smo naredili pol koraka, namreč povečali smo plačilo za akreditirane asistente, drugi del kompromisa pa smo preložili. Kolega Rübih predlaga, da bi naredili ta drugi pol korak. Ne vem, ali sta skupini v veliki koaliciji ali ne. Mislim, da bi to lahko storili, če proračun to omogoča. Ampak tudi, če tega ne moremo storiti, mislim, da bi morali popraviti nekatere nepravice ali krivice. In sicer uslužbenci imajo 40 odstotkov više dnevnice kot asistenti. Tega ne moram sprejeti, zato ker so oboje ljudje, pojejo podobno in tudi prenačujejo v podobnih hotelih. Diferencijacija med stroški je tukaj nerazumljiva. Upam, da boste to lahko posredovali generalnemu sekretarju ali komorkoli že, ki sprejema te odločitve. ne bom šel pregloboko, ampak mislim, da bi lahko upravne postopke še digitalizirali. Telefax je lep izum iz Amerike iz leta 69, ampak mislim, da je zdaj res čas, da to pokopljamo. Ni, ni primerno, da to uporabljamo zdaj v Bruslju in v Luksemburgu. Vsi vemo, da bi to lahko storili. Ja, elektronska pošta. Ja, ne, nikoli ne dobiš odgovora, zato ker ti povedo, da je treba po faksu poslati kopijo. In tretjič, prihajam iz oddaljenega dela Evrope, zato imam težavo. Skupina obiskovalcev. Zdaj imamo nov sistem. stroški so poravnani v višini dejanskih stroškov, ampak obstaja zgornja meja. Na področju prevoza obstajajo monopoli in jaz sem, na primer, želel pripeljati skupino brezdomcev in Denar, ki smo ga dobili za to, da bi pripeljali skupino obiskovalcev, ni zadostoval, vsaj za tiste poslance, ki živimo daleč stran od Bruslja. In še smešen komentar. Vsi se spomnimo internalizacije šoferjev. Zdaj pa smo izvedeli nekaj novega prav danes namreč sem vprašal voznika, zakaj ne uporablja posebnega pasu za avtobuse, zato da preskoči vrsto pred semaforjem. Rekel mi je, da tega ne more storiti, zato ker zdaj uporabljajo avtomobile na leasing, malo pa bodo uporabljali avtomobile parlamenta. Ne bom povedal, kako mu je ime, ampak Če obstaja načrt za nakup novih avtomobilov, me zanima, ali je to vključeno v proračunske ocene ali ne. Zanima me, kako bomo rešili ta zanimiv problem. Nekateri šoferji niso dobili dela, ker niso znali govoriti dovolj dobro angliško. Ampak za me je pomembno, da šofer ve, kam je treba iti lahko mu to povem v španščini, portugalščini, francoščini, kakorkoli že. Najbolj pomembno je, da šofer zna voziti, ne pa, da je družaben in da tekoče govori tuje jezike. Lepo prosim, da spremljate tudi to. In zdaj sem skoraj končal. Kaj pa storitve EMAS? Zaradi njih smo bolj energetsko prijazni, imamo manj odpadkov in tako naprej, ampak o nečem se ne govori, to je politika zgradb. Ne vem, kako bomo ta problem rešili. Govorimo lahko o zgradbi Konrad Adenauer, ne želimo si naslednjega ramasaže ver ali pa zgradba PHS in renovacije tam. Če razlaga ta, da potrebujemo denar, ker bo treba preseliti ljudi, po drugi strani pa še ne tečejo inšpekcije, kaj je sploh treba spremeniti, ne vem, zakaj bi sploh selili ljudi. To je vprašanje. In na koncu še nekaj. Z vami bom delil govorice. To bo sicer zelo neuljudno, ampak eh, v tem parlamentu so govorice zelo pomembne včasih. Namreč slišal sem, da je zelo cenjena institucija, to je konferenca predsednikov, odločila, da letos ne bomo imeli razprave na plenarnem zasedanju o proračunu parlamenta. To je nekaj novega za delo parlamenta vsako poročilo si zasluži razpravo v plenumu. Kakovost razprave je morda stvar okusa, ampak morda bi lahko govorili o tem tukaj, v tem odboru. In to je spet dodatni material za demagoge. Če bomo sprejeli poročilo brez razprave, kakšen parlament smo? če je v poslovniku, da je predvidena razprava pred sprejetjem poročila, potem bi morali razpravo imeti. To je pošteno do poročevalca in tudi do vseh drugih v, plenarnem, v plenarni dvorani. Ne vem, kako je konferenca predsednikov lahko sprejela ta predlog, zanima pa me tudi, kdo je podal ta predlog, kako se bomo potem borili proti demagogom. Veselim se dobre razprave, gospod poročevalec. Hvala lepa. Gospod Vali. Ja, hvala. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za to zelo pomembno delo, ki ga je upravil. In nekatere točke se mi zdijo zelo dobre, med tistimi, ki jih je izpostavil. In zato naj se takoj navežem na to, kar je povedal kolega Tarant glede razprave v plenarni dvorani. Tudi naša skupina meni, da je razprava nujna, pa čeprav je to v nekaterih primerjih neugodno, je pa razprava pomembna. Saj lahko tako osvetlimo nekatera problematična vprašanja v zvezi z evropskim proračunom. Kar pa zadeva to povišanje za nič celih 95 odstotkov. Imamo mi predlog, ki je celo nekoliko nižji od tega, glede na to, da je kolega prej povedal, da imamo tukaj obveznosti za povišanje, ki jih je treba spoštovati, še zlasti povišanje eh, plač eh, za poslance in druge funkcionarje. Menimo pa, da je vendarle treba pobliže pogledati te indekse, Eh, ki so vezani na eh, inflacijo in to v eh, vseh državah Evropske unije, saj se pri določanju stopnje inflacije pogosto upoštevajo le države, v katerih je ta stopnja zelo visoka in to ni sorazmerno z dejansko stopnjo inflacije. Tako da bi mi želeli vendarle to pobliže pogledati in mislim, da bi morali tudi pri najvišjih plačah eh, poslancev in eh, drugih funkcionarjev ne upoštevali te indeksacije, eh, kot je bilo naprimer v primeru italijanskih poslancev predlagano, da bi se za 3000 evrov povišal, povišala plača in to je zelo visoka povišica in mislim, da bi morali tudi našim državljanom dati zgled eh, pri, v teh primerjih, da ne bi poviševali plač, ki so že itak zelo visoke. Mislim, tak eh, zgled gotovo ni primeren za tiste, ki prejemajo le 1400 do 1500 evrov na mesec in se jim ta plača ne zvišuje in se pri tem ne upošteva nobena indeksacija. No, potem pa določena krčenja sredstev linearne narave. Se sprašujemo, koliko je res izvedljivo znižanje proračuna, še zlasti pri raznih povračilih stroškov za poslance saj mislim, da bi bilo možno te izdatke omejiti, da smo tega sposobni vsi in to, kar zadeva potne stroške ter druge stroške vezane s potovanjem. Mislim, da bi lahko tukaj uporabili tudi sredstva iz naših um, iz naše uvojnice, imamo tudi dogovore z letalskimi družbami in tako naprej, lahko bi zagotovili, da bi potovali z letalskimi družbami nižjimi stroški. Eh, Naprimer, mm, uporaba vlaka z vozovnico oziroma z kartico, ki nudi popust ali celo brezplačno vožnjo tam, kadar je to mogoče, pa uporaba vlaka za eh, prevoz od parlamenta do letališča, potem eh, preprečevanje uporabe parlamentarnih vozil za osebne potrebe, saj imamo v ta namen lastna vozila in tako naprej. E, na to, znesek, ki je predviden za komunikacijsko strategijo, se nam zdi nesorazmerno visok in res nas zanima, na kakšen način naj bi se uporabilo teh skoraj 25 milijonov evrov. Mi bi želeli, da uporaba teh sredstev ne bi bila politično naravnana, ampak da bi šlo tukaj za sorazmerno uporabo sredstev, eh, za vse, ki so prisotni tu v parlamentu. E, zdaj, ali, zakaj gre tukaj, za kakšno informiranje? Informiranje o tem, kako parlament deluje, kako sprejema zakonodajo e, in tako naprej. Takšne informacije so seveda dobrodošle za naše državljane, ne pa informacije politične narave in politično usmerjenje voljivcev. Na to, politika za stavbe. Zdi se nam, da so sredstva, ki se predvidevajo za prenovo stavbe PHS tu v Bruslju, nekoliko uh, eh, preddimenzionirana in menimo, da se bi ti stroški, kot se pred, predvidevajo, lahko predvidevali v nižjem znesku. Po našem mnenju, stroški v te namene ne bi smeli naraščati mi bi se bolj zauzemali za zniževanje teh stroškov. Že od leta 2009 se za to zauzemam. Za, za leto 2019 bi uh, si želeli prizadevati za to, da bi se bolj upoštevala pravila, ki smo jih določili leta 2009 v zvezi z pazljivim določanjem sprejemljivih izdatkov. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo tudi za naše državljane, če jim pokažemo, da je možno na področju izdatkov eh, narediti kakšen korak naprej v pravo smer in jih znižati, tako kot je to primerno. Hvala. Gospod Zani, hvala, gospod predsedujoči. Skušal bom biti kratek, glede na to, da so kolegi že izpostavili precej vprašanj. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, je na splošno dobro izhodišče. Seveda eh, imamo po mojem mnenju tukaj še veliko dela, še zlasti pri nekaterih točkah. Na splošno se ne strinjam s tem, kar so povedali nekateri kolegi tukaj. In v skladu z njihovim mnenjem se zdi, da je eh, proračun Evropskega parlamenta in proračun evropskih inštitucij nasplošno perfektno zastavljen. Sam nisem tega mnenja. Sam mislim, da imamo tukaj še veliko možnosti za izboljšave. Uh, Eh, in to ne pomeni, kot nekateri to pravijo, da je to eh, želja po rušenju inštitucij. Ne, gre za to, da si želimo, da bi inštitucije delovali brez eh, nepotrebnih izdatkov. Torej, gre za pozitiven pristop. Tudi z V očeh naših državljanov bo to pozitivno sprijeto, če bodo videli, da nam uspeva bolje porabiti sredstva, ki jih imamo v evropskih inštitucijah na voljo. Tako da to ima lahko samo pozitiven učinek. Na katerih točkah pa je treba še delati? Sam nisem mnenja, da bi nizka udeležba na evropskih volitvah, kot je rekel gospod Fernandeš, in e, nizko poznavanje evropskih inštitucij bilo rezultat preslabe komunikacije z našimi državljani o tem, kaj tu notri sploh počnemo. Mislim, da je to bolj učinek e, napačne uporabe zakonodaje, ki smo jo tu sprejeli in ki našim državljanom ni všeč. Torej, to je prva pomembna točka. Zato v zvezi s eh, komunikacijsko politiko in stroški, ki so uh, ji namenjeni, mm, potrebujemo širši razmislek. Sploh v tem trenutku, ko imamo predloge, za krčenje sredstev na eni strani, se zdi ta eh, predlog za visok znesek za komunikacijo eh, neke vrste politično delovanje, eh, kot da bi se želeli oprijeti še zadnje rešilne bilke in vsega, na ta način z neko predvolilno komunikacijo pritegniti veliko število državljanov um, med podpornike Evropske unije. Sam pa mislim, da to ni bistven predpogoj. Bistveno je, da se tukaj sprijema dobra zakonodaja. Potem pa so tu še druge točke, o katerih je treba razmisliti. Ta stavbna politika. Seveda um, se tu veliko prenavlja, zelo veliko stavb se gradi um, od tav na vzgor, potem ko se tam porušijo stare stavbe. Um, ampak mislim, da bi bilo tukaj treba nekoliko boljše razmisliti. Po skladu s statističnimi podatki je povprečno trajanje uh, stavb, ki jih uporabljajo evropske institucije, približno 25 let. To se mi zdi precej nizka starost in mogoče bi si morali prizadevati za povečanje te povprečne starosti naših stavb, tudi s primernim vzdrževanjem zato morda z več naložbami in z večjo uporabo novih tehnologij in tudi novih komunikacijskih eh, sredstev lahko prispevamo k zmanjšanju potrebnega prostora, ki ga inštitucije uporabljajo. Potem pa še varnostni ukrepi. To je gotovo zelo pomembno. V zadnjih letih se je proračun eh, Evropske unije zelo povišal na tem področju, vendar pa so tudi tu številni izdatki, ki jih je težko razumeti. Naprimer, eh, vse to dodatno varnostno osebje, oboroženi varnostniki ter dodatni varnostniki za eh, predsednika Evropskega parlamenta, zdi se, kot da skušamo skrivati vse, tistega, tiste, ki opravljajo pomembne funkcije znotraj Evropskega parlamenta, ne pa jih pokazati. Pa še en izdatek, pri katerem je po mojem mnenju treba uh, nujno ukrepati in sicer je to financiranje političnih skupin. Vsako leto se uh, ti zneski višajo in to zneski za osebje ter zneski za financiranje, naprimer za evropske uh, sklade. Um, tukaj so se sredstva v zadnjih desetih letih povišala za 550 odstotkov in mislim, da je takšno povišanje bistveno višje glede na mm, stopnjo inflacije in zato je treba pri teh stroških gotovo uh, kaj porezati. Seveda je prav, da se vse politične skupine financira zato, da bodo lahko opravljali svojo politično dejavnost. V redu, vendar pa se mi zdi, da so te številke vendarle neproporcionalne. In kot je povedal Tarend, teh 76 delovnih mest, dodatnih delovnih mest za politične skupine, ki so bila predvidena lansko leto, eh, je vprašljivih. Pa še uh, ta pretvorba delovnih mest uh, eh, AST v delovna mesta AD, teh 50 mest, kakšen bo stroškovni učinek te pretvorbe in ali je to res racionalno z operativnega vidika. In še zadnja točka. In sicer kaj lahko storimo za to, da bomo racionalizirali še druge izdatke. Res je to, kar je povedal kolega Depre in sicer, da je velik delež izdatkov Evropskega parlamenta indeksiran eh, na podlagi inflacijskega indeksa, vendar pa to ne pomeni, da bi morali na primernem kraju pregledati tudi te uredbe, zaradi katerih nismo fleksibilni pri določitvi proračuna. Namreč je več kot 60 odstotkov indeksiranih in če se jih ne smemo dotakniti zaradi um, določb iz uredb, potem je za nas tukaj težko delati. Morali bi zagotoviti, da bi bili izdatki bolj fleksibilni, zato da bi tudi krčenje stroškov um, lahko bilo bolj fleksibilno in da ne bi prizadelo tistih proračunskih postavk, eh, kjer pa bi potrebovali več sredstev. Tako da to so glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu in upam, da bomo tudi sekretarijatom lahko dobro eh, sodelovali na podlagi razprave, ki smo jo pravkar imeli. Hvala. Hvala. Ne vidim kolegov, ki bi se želeli oglasiti in zato dajem besedo gospodu Klefiju, ki je generalni direktor direktorata za finance, če želi to pokomentirati. Gospod predsedujoči, hvala lepa za besedo. Danes um, Zvečer bomo imeli prvi eh, spravni postopek med člani predsedstva, generalnim sekretarjem, eh, vami in pa eh, člani odbora za proračun, ki vas bodo spremljali. In mislim, da bo do takrat že precej razjasnjenega zlasti v zvezi z vprašanji gospoda Depreja, v zvezi s financiranjem kadrov. To zahteva pojasnila splošni, splošna proračunska postavka, ki je temu namenjena, financira priprava del, kar pomeni pripravo študij in pa naprimer um, varovanje gradbišč. In uh, v zadnjih letih pa smo ta sredstva namenili uh, zlasti dejanskemu delu torej, tu eh, se sprašujemo, torej, eh, kakšne so alternative eh, financiranju del stavbe KAD. To bo verjetno politična odločitev. Dovolite mi samo še eno pripombo v zvezi s stopnjo indeksacije. Mislim, da je pomembno, da spoštujemo že obstoječa pravila. Pri tem je treba seveda vedeti, da zakonodaja se lahko razvija, eh, ampak plače eh, uradnikov, asistentov, poslancev in tako dalje so definirane po metodi, ki jo najdemo v osnovnih dokumentih, v statutu. In eh, torej to temelji na zakonodajnem okviru, ki ste ga sami sprejeli. Torej, dokler je to pravilo veljavno in dokler ne boste spremenili eh, teh pravil skupaj z so zakonodajalcem, ki je svet, torej do te spremembe je treba spoštovati ta proračun, ki je bil izglasovan. To pomeni, da je treba spoštovati svoje pogodbene zaveze. Na to, glede splošne stopnje inflacije, tega proračuna ne pripravljamo z stopnjo inflacije ex ante, temveč eh, gledamo vsako proračunsko postavko in ugotovimo, katero stopnjo inflacije je treba upoštevati. Torej, za več kot 60 odstotkov proračuna eh, velja, da se uporaba metoda, eh, ki je povezana z rastjo plač eh, poslancev in tako dalje. Za druge pa velja zlasti kraj dela. Kajti, če imamo stavbe v Bruslju, Luksemburgu in Štrasburgu, potem so indeksacije uh, povezane z krajem, eh, kjer eh, se stavbe gradijo in ne eh, glede na indekse, ki obstajajo v drugih državah. Torej, vso ta analize po posameznih postavkah kaže, kje je indeksacija potrebna, kajti ta ni vedno potrebna. In ta vodi v nek razvoj proračuna, in v primerjavi s predhodnim proračunom lahko ugotovimo, kakšna je rast proračuna. In to nam daje to stopno inflacije, ki je en od um, vidikov analize, ki je možen. Torej, to je pač uh, ena od teh omejitev. Na to zadnja točka, 25 milijonov ki je predvidenih eh, za predvolilno kampanjo. Seveda gre tu za izreden izdatek, eh, kajti štiri leta eh, v obdobju mandata nimamo tega stroška in če politične skupine želijo uporabljati različne različna orodja in gospod Dopre je pravilno izpostavil to, da potrebujemo eh, specifična orodja, da moramo se zlasti osredotočati na tiste skupine, ki so imele manj dostopa do parlamenta in tako dalje. Torej, Če želimo, da parlament eh, opravlja svoje običajno delo, da državljane eh, prepriča o tem, kako pomembno je, da glasujemo, torej tu ne gre za neke politične dejavnosti, temveč za to, da se državljane prepriča, da sploh volijo. Torej, če želite bolj politične odgovore, pa jih bom podal kasneje na sestanku s predsedstvom. Hvala. Hvala lepa, gospod Klefe. In zahvaljujem se kolegom za vse pripombe, ki so bile zelo koristne, razprava je bila dobra. Sam imam samo dve kratke pripombi, preden nadaljujemo. Jose Manuel Fernandez eh, nas je najprej upozoril na dejstvo, da smo porabili samo šest odstotkov proračuna na, um, za administracijo. To drži, torej v, tako v zasebnem kot v uh, javnem uh, sektorju, torej vsaka organizacija, ne glede na to, ali dela z javnostmi ali ne, strankami ali ne, torej če. Uh, proračun pade pod šest odstotkov, potem um, se moramo vprašati, ali lahko sploh upravlja svoje delo. Torej, z tega vidika se strinjam s tem, kar ste povedali. Ampak istočasno pa se moramo spomniti tudi na to, da moramo biti stroškovno učinkoviti. In uh, več kot dve tretjine stroškov tega proračuna je že določenega, se pravi, Ta sredstva so že indeksirana, kar pomeni, da imamo samo 30 odstotkov proračuna, kjer lahko še kaj prihranimo. Eh, več govorcev je eh, omenilo besedo pregledno, s tem se strinjam. Drugi ste govorili o eh, GIA stroških, spravo splošnih stroških in pa tudi o stroških zadrvanja političnih skupin. Torej, cenim tudi pripombo gospoda Zanja, ki je omenil dejstvo, da je eh, prišlo um, za um, rast um, pročno za 250 odstotkov od leta 2008, ampak v zadnjih eh, dveh eh, letih se je izkazalo, da smo tudi zelo neustrezno nadzirali izdatke in zato bomo potrebovali tudi veliko bolj eh, varne postopke za prihodni mandat, zato da se bomo temu v prihodnosti izognili. Zahvaljujem se tudi Žerardu eh, Depreju, da me je spomnil na eh, pomembno številk. Torej, pravilno ste me slišali, da, smo, da sem govoril o 0,7 odstotkih inflacije. Eh, ampak eh, kar pa eh, morda ni dobro slišal je, da sem omenil to številko nič 95 odstotkov. Torej, um, Na to imamo um, pri določenih um, delih, ki so povezana z gradbenimi uh, deli, tudi uh, dele proračuna, uh, ki jih je treba bolje nadzirati. In na to glede samih stroškov uh, gradne, torej tu potrebujemo več podatkov in upam, da bo generalni sekretar uh, tudi lahko pojasnil točno, kako in na kakšen način se ta denar troši. Uh, Gospod Tarant eh, nas je zapustil, ampak eh, vseeno bom odgovoril na njegovo vprašanje v zvezi z asistenti, z akreditiranimi asistenti, lokalnimi asistenti. Torej strinjam se s tem, kar je povedal gospod De Santos. Jasno je, da ne želim omejiti e, plačil asistentom, ampak želel bi pojasnila, kar ti mislim, da je prišlo do primerov, kjer e, so, je bil nadzor malce oslabljen. In e, nekateri stroški tako imenovanih lokalnih asistentov so bili zelo visoki. In zato bi opozoril, da odbor, da potrebujemo tu nekaj pojasnil. Zelo sem občutljiv na eh, komentarja v zvezi s pavšali za Štransburg in upam, da sem eh, na to ustrezno odgovoril. Na to gospod Vali, gospod Taran, strinjam se, da potrebujemo to razpravo na plenarnem zasedanju in uh, Eh, glavno načelo eh, javnih financ je preglednost in eh, močno obžalujem, da ne bomo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju. Rad bi vas spomnil na program, torej imamo spravni postopek ob pol sedmih. 3. aprila bomo glasovali v odboru za proračun, torej to bo v Štrasburgu. 5. ali 6. aprila pa bomo o poročilu glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa sem zelo zadovoljen, da se nam je predsedojoči pridružil in uh, ga kar vabim, da se nam pridruži na odru. Ja, Spoštovani kolegi, se opravičujem, da sem se vam šele zdaj pridružil, da nisem bil prisoten tu že ob treh in zahvaljujem se gospodu Ashwortu, da je predsedoval eh, tej seji do zdaj, bil je tudi poročevalec poročilu o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2018. Torej, eh, sedaj smo v fazi preglednosti glede tega proračuna in pri tem mislim, da lahko še malce izboljšamo stvari. Pozdravljam tudi prihod komisarja Oettingerja, ki na ta način tudi potrjuje svojo dobro voljo in zlasti voljo, da želi delati z našim odborom. Torej, pred seboj imamo spremembo uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020. Več tednov nismo prejeli nobenih informacij iz strani sveta. Zdaj kaže, da je bil italijanski pridržek umaknjen in uh, sedaj se moramo odločiti, ali bomo sprejeli ali ne uh, to spremembo uredbe. In sedaj dajem besedo najprej sopročevalki gospe Toma. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Rada bi opravičila gospoda Olbrihta, soporočevalca, eh, ki je imel težave z svojim letom. Torej bom poskusila sama povzeti. Torej, julija 2016 se spomnite, spomnite, da smo sprejeli v tej hiši na plenarnem zasedanju zelo ambiciozno poročilo v zvezi z spremembo večletnega finančnega okvira, torej ta možnost je obstajala v tem finančnem okviru za 2014-2020. Na to smo eh, zelo natančno pregledali situacijo za proračun, torej umestni pregled. Na to je komisija pripravila eh, predlog eh, te spremembe. Novembra smo razpravljali o tem in dobili smo občutek, da bomo dejansko lahko dosegli potrebne spremembe pogajanja s svetom so bila zapletena. Prišlo je do predloga, ki eh, sicer ni eh, zadosten, vsaj po mojem mnenju, ampak eh, kljub temu pa je bil to že razlog za to, da se je izkazalo, da tašno spremembo potrebujemo. In to smo pri teh proračunskih pogajanjih tudi začeli beležiti določene rezultate, če tudi naše ambicije niso bile ambicije sveta in obratno. Na to, ko je Italija umaknila pridržek pred eh, dvema tednoma, nam je svet eh, predlagal torej spremembo in sicer gre za povišanje instrumentov prožnosti, po drugi strani nam daje možnost, da se uporablja eh, sredstva iz sklada za prilagoditev Eh, mondializaciji, globalizaciji in pa tudi eh, druga neporabljena eh, sredstva. Omogoča tudi več prožnosti za proračunsko postavko za migracije in pa pri nekaterih drugih proračunskih postavkah. To, tu gre za znesek približno 3 milijarde in ta predlog spremembe je povezan s štirimi izjavami sveta in eh, svet predlaga, da o njih glasujemo skupaj, oziroma torej, da eh, ratificiramo to skupaj v svežnu. Eh, z eno nimamo težav, kaj ti gre bolj za tehnično naravo izjave, na to imamo izjavo v zvezi z sledenju cilja znižanja pet odstotkov zaposlenih v parlamentu oziroma inštituciji. Na to imamo še en dokument in o tem bom spregovorila malce dlje, torej eh, izjava o, um, o povišanju uh, sredstev za zaposlovanje mladih, eh, torej poleg 500 milijonov, ki so že obljubljeni, torej v proračunu 2017, predlagajo še 700 milijonov do 2020. 1,4 milijarde um, in tako dalje. Prav tako bomo povečali tudi eh, sredstva za eh, rast in zaposlovanje in na ta način eh, bomo prišli do 2,8 milijard evrov. Torej, pričakujemo približno 6 milijard evrov novih sredstev in od tega bodo 3 milijarde zahtevale tudi še dodatne privolitve um, proračunskih um, organov. Torej o tem je bilo kar precej razprav, zlasti ker uh, bi to izjavo lahko tudi obravnavali kot neko omejitev sredstev v prihodnih pogajanjih torej med parlamentom in svetom. Torej uporabljam pogojnik zato, ker uh, ne moremo vnaprej predvideti, kaj se bo zgodilo in kakšna bo uh, letna proračunska razprava. Ljubše nam je bilo, da bi torej poleg eh, te izjave in teh sprememb eh, oblikovali še eno izjavo parlamenta in ki bolj natančno opredeljuje te izjave sveta. Kajti jasno je, da Ta sprememba, ki se nam je zdela še nedostopna, ko smo začeli delati na tem eh, v okviru našega odbora, eh, torej ta mm, sprememba je vedno bolj na dosegu roke. In eh, sedaj imamo predlog sveta in zato ne bi bilo primerno, da te spremembe ne bi sprejeli. Ampak To lahko sprejmemo, sprejmemo lahko tudi izjave, ampak um, želeli bi tem izjavam sveta dodati še izjavo parlamenta, ki pojasnjuje torej zlasti vsebino te zadnje izjave, ki bi jo bilo mogoče tolmačiti kot neko mm, obveznost oziroma omejitev uh, povišanja sredstev. In zato smo eh, v skupni izjavi zapisali, da eh, Evropski parlament eh, spominja na to, da te skupne izjave nima nobenih pravnih posledic. Parlament ostaja svoboden pri svojem odločanju oziroma lahko poskusi. Vidim, da ste še vedno tako optimistični, gospod Dupre torej parlament lahko poskuša sam odločati o razvoju svojih, svojega proračuna, na to drugič eh, parlament eh, spominja na to, da bo svoja poblastila mm, izvajal neodvisno in da um, ta, te, ta prerazporeditve sredstva ne bodo imele učinka na temeljne eh, projekte Evropske unije, eh, razen če se bo izkazalo, da so bili ti programi že v veliki meri uresničeni. Torej, to je predlog oziroma predlogi, ki uh, sva jih pripravila z Janom Olbrichtom. In uh, na ta način uh, bomo lahko na, neke, na nek način obeležili to prvo spremembo uredbe o večletnemu finančnemu okviru eh, in eh, istočasno tudi ustrezno eh, zastopali proračunski organ, ki je Evropski parlament. Hvala lepa za ta napredek, ki parlamentu omogoča nek eleganten pristop k temu, da sprejme te izjave gospoda Olbrihta ni, torej razumemo, da ima težave s svojim letom in zato bo gospod Fernandeš o tem povedal nekaj več. Hvala, gospod predsednik besedo prevzemam v imenu svojega kolega in soporočevalca za pregled večletnega finančnega okvira, pa tudi v osebnem imenu se oglašam, zato da čestitam obema poročevalcema za odlično delo, ki ste ga opravila, zelo ambiciozno sta se ga lotila in uh, čestitam jima tudi za dosežen rezultat. Zato bi želel Eh, za začetek spomniti, da je Evropski parlament pri pogajanjih za večletni finančni okvir pravočasno zaprosil za možnost fleksibilnosti in zaprosil tudi za možnost za pregled in se je boril za dosego tega cilja. In to zelo pogosto v nasprotju z željo sveta pri glede teh dveh točk. Ampak to smo dosegli. Dosegli smo pregled. Uh, uh, in fleksibilnost. In to je pomembno tudi glede nujnih zadev, s katerimi se je morala soočiti Evropska unija. V primeru beguncev, na primer, bi bila katastrofa, če ne bi imeli te možnosti. Torej, parlament je tisti, ki se znotraj institucij najbolj zauzema za fleksibilnost, za boljše upravljanje s sredstvi in tudi za več odgovornosti. Svet bi pa moral imeti isti interes, sploh glede na to, da upravlja z 72 odstotki proračunskih sredstev. No, ta pregled, ki pa ga ne izvaja parlament, Ta pregled je namenjen temu, da damo našim državljanom boljši odgovor glede delovanja evropskih inštitucij in odgovora inštitucij na uh, izzive, s katerimi se uh, Evropa sooča. Torej, pri takšnih pregledih imamo možnost, da Eh, na podlagi vzpostavljene fleksibilnosti lahko izvedemo plačila, ki so potrebna, da lahko zasledujemo cilj za eh, večjo stopnjo zaposlenosti, še zlasti med mladimi. Lahko to uporabimo tudi za to, da uporabimo sredstva in spremenimo vsega, um, obseg predvidenih plačil in obveznosti, da lahko predvidimo tudi pomoč v nujnih zadevah in da lahko zagotovimo uporabo sredstev iz posebnih inštrumentov, kot so uh, sklad za prilagoditev globalizaciji in solidarnostni sklad. Torej vse to so pozitivni vidiki uvedbe te fleksibilnosti in zato se bomo zauzemali še v prihodnosti, saj je to bistvenega pomena za Evropsko unijo ter za upravljanje njenega proračuna. Drugič, to so glasje v svetu. predvsem bi moral svet zauzeti to stališče, ki je v interesu tudi sveta sama, ampak svet vedno skuša nekako priti samo do nekega minimuma, da minimalno zadosti zahtevam parlamenta, kar je nerazumljivo, glede na to, da je parlament vedno njegov zaveznik. In Potem pa podajo izjave, ki v pravnem smislu nimajo nobene veljave, ki eh, vsebujejo seveda to fleksibilnost, ampak jasno je, da gre tukaj za politične izjave in politične izjave ne morajo nadomestiti pogodb ter proračunskih postopkov. To je jasno. In v nekaterih dosjejih pri katerih pregled še poteka oziroma pri katerih se preverja možnost za podaljšanje uporabe sklada za strateške naložbe, e, pa zaradi teh izjav ne moremo dopustiti, da bomo zmanjšali uresničevanje naših zavez. Zato poudarjam, da te izjave ne postavljajo pod vprašaj res, eh, odgovornosti, ki jo imajo proračunski organi. Torej, če z njihove strani prihaja izjava, moramo mi pripraviti drugo izjavo, zato da v njej jasno opredelimo naše stališče. Mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da je zelo pomembno, da ta možnost, ki je prej nismo imeli v večletnem finančnem okviru, torej ta možnost, ki jo imamo pri pregledu večletnega finančnega okvira, lahko prispeva k temu, da bomo pripravili dober večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020. Zasledujemo torej cilj čim več fleksibilnosti, kot sem povedal, hkrati pa moramo paziti pri tem, da ne bomo izgubili niti enega samega evra, ki je že na voljo za naš proračun, da ne bomo torej izgubili nobene odobritve, ki smo jo že sprejeli. Le na ta način bomo lahko zagotovili močnejši proračun in bomo z njim lahko uh, financirali tudi področja, kot so migracijska politika, skupna eh, obramba, varnostno vprašanje in tako naprej. Nujno je, in to je treba povedati komisarju, delati skupaj, le tako lahko zagotovimo uspešen pregled ter vsega, uspešno prihodnje večletno finančno obdobje, za katerega si seveda vsi želimo, da bi bilo boljše od tistega, ki se sedaj izteka. Hvala. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Hvala, da ste povedali, kakšno je stališče gospoda Olbrihta. Slišali smo tudi gospod Toma. In zdaj eh, bomo dali besedo gospodu Otingarju, da nam predstavi mnenje komisije. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje. Umestni pregled je zelo pomemben z vidika komisije, tudi iz zgodovinskega pogleda. V večletnem finančnem okviru se pogajata svet, komisija in parlament. Na sredini se govori o reformah in o spremembah, O tem se ne samo govori, ampak spremembe se potem tudi uvajajo. In hvala lepa, to je bila vaša zamisel. Vaša zamisel je bila ta, ki smo jo vključili v večletni finančni okvir. Leta 2013 ste to uvedli. Trdo ste si za to prizadevali in torej to je vaš uspeh. Hvala obema poročevalcema, gospe Toma in gospodu Olbrichtu pa tudi hvala gospodu Fernandešu, hvala, da smo dobro sodelovali. Hvala, da ste torej dobro sodelovali tudi s komisijo. V svetu smo dolgo o tem govorili, od novembra do marca. Kljub tem poglobljenim razpravam sem hvaležen parlamentarnemu odboru za proračun, zato ker ste ostali suvereni in vsebinski. Ne zavlačujete, odločate se dobro in tudi hitro in izkoriščate časovno okno, ki ostaja. ukrepate, torej še prej, preden bomo dobili pismo o 50. členu iz Združenega kraljestva. Ta časovni okvir je zdaj na voljo in kmalo se bo zaprl, zato sem vam hvaležen za to, da ste tako hitro ukrepali in da ste pripravljeni na sodelovanje. Torej hvala, da sodelujete in da govorite o tem tudi v političnih skupinah in tako naprej. Komisija vas razume. za vas te dopolnilne izjave vsaj potrebujejo določeno razpravo. Zato razumemo tudi vašo enostransko razlago, torej predlog, ki ga imamo na mizi. In v tem predlogu je jasno zapisano, kakšne pristojnosti ima parlament in tudi kako parlament politično razume ta postopek parlament si želi ohraniti svoje pravice pri tem postopku. Svet je nekaj sprejel in parlament je tisto predlagal. Zdaj pa smo pri umestnem pregledu sicer v zaostanku glede na predlog komisije, ampak vseeno smo naredili pomemben korak naprej. Namreč v obdobju 2016 do 2020 bomo zdaj lažje upravljali svoje naloge. Prvič, zato ker bomo okrepili prožnost med posameznimi poglavji proračuna, pa tudi med posameznimi leti proračuna. Izpolnjevali bomo lahko različne naloge in tudi Odzivali se bomo lahko na nepričakovane dogodke. Drugič, ob prožnosti bomo imeli tudi dodatna sredstva, ki jih bomo lahko aktivirali. Prožnost in nova sredstva. To bo lahko uporabljeno za tiste namene, ki so vam pri srcu, torej boj proti brezposlenosti mladih, rast, zaposlovanje. finančne podlage za reševanje vprašanja migracij in tako naprej. Prav tako bomo lahko podprli sosednje države zunaj Evropske unije, kjer se pojavljajo težave z begunci. Prožnost. Če lahko samo omenim temu obrambe. Komisija zdaj obravnava predlog ki ga boste dobili junija vi in tudi svet, kako bi zastavili raziskave na področju obrambe, kako bi standardizirali obrambo na evropski ravni. To mora biti bolj stroškovno učinkovito, kot če to države članice počnejo same zase. Zato sredstva iz proračuna ne bodo zadostovala. Umestni pregled je odličen instrument za to. Namreč ob obstoječih nalogah imamo nove naloge in določene naloge so še vedno relativno nove in mislim, da bomo potrebovali nekaj manevrskega prostora na finančni ravni. Vsi veste, kaj komisija meni v zvezi z Italijo. Italija izpolnjuje obveznost, namreč vedno spremljamo razmere na področju trga dela za mlade. Še posebej, kar zadeva 1,2 milijarde evrov, ki bi jih naj zdaj aktivirali in do leta 2020 naj bi aktivirali dodatna sredstva v proračunu. To naj bi prispevalo k temu, da bi stabilizirali možnosti mladih na trgu dela danes. Zvečer se bom srečal z malteškim finančnim ministrom in pregovorila bova o tem, da bi lahko tudi svet izkoristil to priložnost, ki jo imamo, zato da bi še pred veliko nočjo in pred vašim aprilskim plenarnim zasedanjem zgodbo pripeljali do konca. In še enkrat razumem vaše pomisleke v zvezi z določenimi pojasnili, kar zadeva oceno zmanjšanja števila osebje za pet odstotkov. Računsko sodišče je tukaj pripravljeno izvesti analizo, to ni nič novega. Spomladi bomo dobili informacije o tem, kako teče ta proces. In še nekaj. Vi ste proračunska veja oblasti in vi ste enakopravni so zakonodajalec tukaj. Vaše pristojnosti so enake kot drugih institucij, zato je prav, da ustrajate pri tem in da ustrajate pri tem, da imate svojo pristojnost tukaj. Najlepša hvala za opravljeno delo. Merci, monsieur le commissaire. Donc... Hvala lepa, gospod komisar. Torej, ta pobuda, ki jo predstavlja pročujevalec, predvideva, da obrazložimo, kaj pomeni ta statement, ki ga podaja svet. Torej, po vašem mnenju se bo svet lahko s tem strinjal. V redu, hvala za vaše spodbudne besede, hvala za pojasnila na tej podlagi bi, bomo verjetno lahko pripravili predloge sprememb do srede 22. marca ob 12. Glasovanje bo v odboru za proračun 27. marca, torej čez en teden. In na to bomo lahko na prvem plenarnem zasedanju meseca aprila 2020 glasovali o eh, stališču parlamenta o pregledu, o umestnem pregledu večletnega finančnega okvira. Kdo želi besedo? Gospod Deprej, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. No, to morda ni prav pogosta zadeva, ampak vendarle moramo priznati, da je pred nami dosje, ki nas vse zadeva. E, poročevalca sta pripravila zelo dobro poročilo, zelo kakovostno in zelo ambiciozno. Torej, to je zelo dober predlog. Saj se spomnite, ko smo dobili predlog komisije, so bili nekateri naši kolegi sicer nekoliko um, zadržani. Ampak vendarle je bil predlog komisije precej uravnotežen. Bili smo pa nekoliko um, zaskrbljeni, zato ker je prihajalo slovaško predsedstvo in smo se bali, kako bo zdaj to šlo, saj niso tako izkušeni. Ampak pogledajte, Slovaki so vzeli zadeve v roke in so praktično skoraj uspeli doseči soglasje in to je res. Uh, Eh, občudovanja vredno, da je slovaškemu predsedstvu uspelo toliko eh, pridržkov eh, umakniti. No, imeli pa smo seveda italijane, ki so tukaj vendarle ustrajali, tako da to je bil dodaten suspens. V parlamentu pa seveda politične skupine so se v glavnem eh, uskladile, tudi tiste, ki so bile na začetku nekoliko razočarane in zdaj je večina političnih eh, skupin postrojena za poročevalcema in eh, podpira to, ta umestni pregled. Kaj pa sedaj s temi statementi? To so politične izjave in politična izjava ne more spremeniti zakonodaje. Kar pomeni, da so pristojnosti obeh institucij, ki na področju proračuna zato nespremenjene. Zaradi politične izjave se ta odgovornost ne spremeni. Zato bi za konec rad povedal naslednje. Torej, imamo določene trenutke, ko smo nekoliko bolj zaskrbljeni, še zlasti v tej krizi legitimnosti Evropske unije v očeh velikega deleža javnosti. Je pa vendar treba videti, da se lotevamo nujnih zadev in sicer skušamo zagotoviti močnejšo rast, večjo eh, stopnjo zaposlovanja mladih. Potem drugič, upravljanje z eh, migracijskimi tokovi. Govorim o upravljanju, ne govorim o tem, da je treba te eh, tokove vsega omejiti in podrediti. Potem pa še volitve 2019. Te volitve bodo gotovo zelo um, kočljive in uh, težke, tako za tiste, ki verjamejo v Evropsko unijo, kot za tiste, ki ne. Tako. Hvala lepa, gospod Depre. Torej, zelo v redu je že to, da imamo besedilo, ki pravi, da um, imamo podporo za ta umestni pregled večletnega finančnega okvira. Zdaj pa gospod Kolmel. Hvala lepo, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem obima poročevalcema za v temelju dobro opravljeno delo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, časa ni več, ampak morda samo nekaj. Na kratko o vprašanju prožnosti. To vedno obravnavamo zelo pozitivno, zato ker to naj bi pomenilo, da bomo lahko bolj prožno upravljali z denarjem. Ampak seveda, to ne pomeni samo tega, da bi lahko določen denar uporabili samo enkrat. Če želimo biti prožni, potem to pomeni, da denarja ne porabimo za izvirni namen, ampak za nek drugi namen. Torej, prošnost sama po sebi v številnih primerjih ne bo rešila problemov, ki jih imamo. Ne moramo kar vedno znova govoriti, da potrebujemo več denarja. To sicer lahko rečemo, ampak denarja nimamo in tudi države članice nam ga ne morejo dati. In še bolj splošen komentar pri obravnavi večletnega finančnega okvira bi morali razmisliti že naprej. Že takoj bi morali imeti in zauzeti stališče, da smo kot Evropska unija vedno primorani zastaviti cilje. Vedeti moramo, kdo ima pristojnost za kaj in vedeti moramo tudi, kdo je pripravljen prevzeti kakšno breme. Če tega nimamo, potem lahko sicer lepo govorimo, lahko rečemo, da želimo pomagati brezposelnim mladim in da se želimo boriti proti problemom na področju migracij, vendar pri migracijskih problemih vidimo prav to, da še vedno ni skupnega koncepta, ki bi bil na trdni osnovi za Evropsko unijo. In tu smo že pri naslednji temi, skupna obramna politika. Seveda, abstraktno lahko o tem govorimo, ampak kje je določeno, kdo je zakaj odgovoren? Če želimo imeti skupna naročila, če želimo razvijati določeno opremo na, na področju obrambe, seveda potem to ni problematično, o tem sploh ni treba govoriti. Vendar to se že dogaja. Če želimo iti naprej, potem moramo imeti najprej politično voljo za to, ne pa, da se pogovarjamo o določenih usotah z, vidoka, z vidika proračuna. Mislim, da bomo drugače delali račun brez krčmarja. Hvala. Gospod Böge. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem obema poročevalcema. Hvala komisarju Oettingerju. V svojem govoru je že pokazal nekaj razumevanja za to, kaj je nam pomembno v parlamentu, v pogajanjih z drugimi institucijami, včasih to pogrešamo, tudi kar zadeva politično obrazložitev, ki jo je dodal parlament. To je popolnoma običajen postopek. Poglejmo si, kakšne razlage vedno znova dodaja svet v svojih pogajanjih. No, vedno znova opozarjajo na pogodbo, zato mislim, da tudi v tem primeru ne bi smelo priti do težav. Mislim, da je to pomemben korak naprej. Smo v težki situaciji, pogajanja leta 2013 so propadla in to je bilo mogoče predvideti. Takrat sem bil v pogajalski ekipi parlamenta, Irti so predsedovali in doživel sem to, da se šest mesecev z nami niso bili pripravljeni pogajati. Na koncu smo prišli tako daleč, da smo dogovor dosegli čez noč. Gospod Kalfin je bil takrat soporočevalec, zahvaljujem se mu za to. Čeprav takrat nismo zahtevali več denarja, ampak želeli smo imeti sistem, ki bi imel več prožnosti za to, da bi lahko porabili sredstva, za katera smo vedeli, da jih v prvih dveh ali treh letih tako ali tako ne bomo potrebovali. V drugi polovici večletnega finančnega okvira pa smo vedeli, da nam bo primankovalo denarja, ne glede na krizo. No, ta zahteva po več prožnosti je prispevala k temu, da smo začeli leta 2015 s tem prerasporejanjem v kriznih situacijah. Tega še nisem doživel v svojih parlamentarnih časih, vendar svet je naredil zdaj korak naprej in lepo bi bilo, če bi to spoštovali tudi v prihodnjem delu. Ampak še nekaj, gospod komisar, nekaj želim omeniti. Formalno smo takrat s tem začeli, ampak storili smo premalo. Če odkrito govorimo o tem, potem moramo to obravnavati skupaj z Belo knjigo komisije. To je povezano tudi z različnimi možnostmi za razvoj Evrope v prihodnosti. Seveda, proračunsko politiko bomo morali vključiti v to. Če bomo rekli, dobro, želimo imeti ta format Evropske unije, potem mora biti jasno, kako bomo to organizirali v institucionalnem smislu, v smislu prerasporejanja nalog med različnimi ravnmi. Vedeti moramo tudi, kako bo videti račun in kdo bo račun plačal, drugače to nima smisla. Ampak, če si pogledamo ta projekt, z raziskavami na področju obrambe. To je podobno kot pri drugih področjih. Če se nečemu posvetimo in nekaj dvignemo na evropsko raven, potem je treba o tem govoriti intenzivno z drugimi državami članicami. Vprašati je treba države članice, kaj počno, kako bodo one na novo zasnovale svoje odgovornosti, kako bodo delo opravili nacionalni ministri. Včasih se naloge prekrivajo. Naprimer, ko smo imeli krizo z BSE, sem doživel, da je bila študija na področju raziskav izvedena neodvisno. No, tudi v Nemčiji sta dva instituta upravljala študije. Sicer so vsi upravili dobro delo, ampak prišlo je do podvajanja. Mislim, da smo vsi nekoliko popustljivi tukaj. Mislim, da moramo zadeve skoncentrirati na evropske ravni, kjer je to potrebno, ampak če države to storijo, potem morajo uvesti spremembe tudi doma. Mislim, da je zelo pomembno, da države članice opozorimo na to, da če nekaj dvignemo na evropsko raven, lahko na nacionalni ravni veliko privrčujejo. Vedeti moramo torej, kaj želimo imeti na evropski ravni in kaj želimo imeti na nacionalni ravni. Hvala. Hvala. V bistvu gre za to, kaj pričakujemo od Evrope. Pri Gre pa za to, da skušamo v proračunskih postavkah najti možnosti za financiranje stvari, ki niso v pristojnosti Evrope. No, krasno. In zdaj, ko bomo pravkar proslavili 60. obletnico eh, rimske pogodbe, gre za to, da se vprašamo, kako sploh deluje Evropa, katere so pristojnosti, ki se jih lahko eh, učinkovito vprašamo izvaja in pozdravljamo tudi gospod Toma, ki odhaja in ki zelo čestitamo. Lahko ste ponosni na delo, ki ste ga upravila z vašim pajdašem, gospodom Olbrihtom. No, gospod komisar, v bistvu bi morali o tem razmisliti skupaj s svetom. Preden bomo pripravili večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020. Torej, krasno je bilo opravljeno to delo in hvala vsem, ki so k temu prispevali svoj delež. Kva hvala komisiji tudi za izredno dragocena mnenja, ki jih je podala, ter za ulogo, ki jo je odigrala med svetom in parlamentom pri iskanju kompromisa in napredka. In ki je prispevala k temu, da smo lahko naredili nekaj, kar do sedaj še nikoli nismo. In sicer potreben je bil ta umestni pregled. In zdaj mislim, da je vse storjeno za to, da lahko svet in parlament sprejme ta proračun za naslednje leto. Tako, najlepša hvala, gospod komisar, mi pa ostajamo tukaj. In sicer za skupni sestanek z odborom Ekon, kjer bomo govorili še o enem res pomembnem projektu in sicer o podaljšanju trajanja sklada za strateške naložbe EFSI.